So first of all, uh, welcome uh, back. Kot prvo, dobrodošli nazaj po poletnih počitnicah. Upam, da ste vsi uživali med počitnicami in upam, da ste nadušeni nad ponovnim delom, tako kot sam. Sam gotovo sem. Sedaj nas čaka zanimiv program za ta podanski del zasedanja, predvsem na trg dnevni red. Najprej sporočilo predsednika, teh pravzaprav ni, potem sprejetje zapisnika vsej. 18 in 19 juni, 2018, 2 juli, 9 juli, 11 in 12 juli. Potem pa še zadnja točka te vrste. Sprejeti osnutka koledarja seje odbora Ekon od januarja do aprila 2019. Koordinatorji so se dogovorili o koledarju. Torej, če ne bo ugovorov do konca tega dne, bomo tako sprejeli ta osnutek vladarja v odboru. Sedaj pa lahko gremo na peto točko. Uh, poročilo Gabriel Mata, letno poročilo ICB 2017. No, ne bi rad preduciral tega, kar opovedal, ampak v svojem poročilu govori o gospodarskih razmerah, kaj pravi ECB, prav tako govori o programu nakupa sredstev in pa o tem, kako ECB gleda na nekatere politike, kot naprimer jamstvo za vloge. Sedaj pa dajem besedo poročevalcu za pet minut, potem poročevalcu v senci štiri minute in če bo zadosti časa še um, prosta razprava, ker ždijaj. Torej, gospod Mato, beseda vaša. Hvala za besedo. Kakor vidim, nas je res veliko na današnjem zasedanju, kakorkoli. Kot ste že dejali, se danes pogovarjamo o ekonomski situaciji v Evropski uniji, pa tudi o tem, kar o tem govori ECB. V letu 2017 smo zabeležili gospodarsko rast, veliko večjo, kakor pa v zadnjih letih. Poleg tega so tudi posamezne države članice v Evropski uniji zabeležile občutno gospodarsko rast. ECB jim je seveda s tem tudi pomagala, tudi z številnimi strukturnimi reformami. Se pravi, vse gre v pravo smer, gospodarska rast se je konsolidirala za dva odstotka tudi v tem letu, ne nazadnje pa moram tudi povedati, da so napovedi za naslednje leto zelo spodbudne. Se pravi, ti podatki so res optimistični, moramo pa imeti tudi določeno mero previdnosti, zlasti zaradi protekcionizma, populizma, pa tudi zaradi Brexita. To so glavne grožnje, ki pretijo sedaj evropskemu gospodarstvu. V Evropski uniji pa moramo seveda poskrbeti za to, da bomo ustvarili nova delovna mesta in tudi pospešili gospodarsko rast. Zdi se, da imamo sedaj zelo ugodne razmere tako za rast v javnem in zasebnem sektorju. Sam mislim, da mora ECB poskrbeti še veliko več, da bo njena monetarna politika tudi dosegla vse zastavljene cilje in sicer, da bomo lahko kreditirali realno gospodarstvo. Zlasti imam v mislih MSP-je, ki so seveda hrbtenica evropskega gospodarstva. Glede same inflacije, vse sedaj pod dvema odstotkoma in mislim, da bi morali se ohraniti na 1,6 odstotka. Glede obrestnih mer, Tudi te je treba ohraniti na tej ravni, ne na zadnje pa moram tudi omeniti, da mora ECB še naprej izvajati program nakupa sredstev. Potrebujemo več preglednosti, to nas skrbi, ni dovolj preglednosti. Ne na zadnje pa je treba tudi omeniti tveganje nepremičninskega balona in kibernetske varnosti. ECB je seveda sprejela številne ukrepe na tem področju, mislim pa, da mora biti vsem jasno naslednje. ECB ne more razrešiti strukturnih problemov držav članic. Zato so odgovorne same države članice, ki pa seveda morajo sodelovati z ECB in ostalimi evropskimi institucijami. Evropska unija jim lahko seveda pri tem pomaga, ampak kot sem že dejal, države članice so tukaj same odgovorne za svojo gospodarsko rast. Samo monetarno politiko ECB-ja ne moremo doseči vseh zastavljenih ciljev. Države članice pa morajo imeti na voljo dovolj časa, da bodo lahko najprej konsolidirale svojo fiskalno situacijo, po drugi strani pa morajo izvesti vse strukturne reforme, ki so seveda potrebne za gospodarsko rast in za ustvarjanje novih delovnih mest. Na koncu bom pa povedal še troje. Še prej sem povedal, da moramo. Paziti na to, kar se bo zgodilo z Brexitom, vsi pa moramo biti pripravljeni na vse morebitne scenarije, pa tudi na scenarij, ko ne bo nobenega dogovora, ampak upam, da se bomo lahko vseeno dobro dogovorili o Brexitu. Poleg tega potrebujemo še bolj poglobljeno ekonomsko integracijo, tako da bomo dosegli še več stabilizacije v evroobmočju. Čisto na koncu pa moram povdariti še nekaj pomembnega. ECB je popolnoma neodvisna pri izvajanju svoje monetarne politike. Skladno z pogodbami o delovanju Evropske unije. To je tudi zelo pomembno, tudi to moramo upoštevati. Hvala. Hvala. Gospod Fernandez eh, bo govoril o imenu SND, če se ne motim. 4 minute, prosim. Eh, hvala lepa. Luigi Morgana danes ni in ga bom nadomeščal. Čas mi bo, da preberem njegov posedovan dokument. Torej, kaj pravi kolega Morgano? Ta osnutek poročila je usmerjen v pravo smer, ampak ima pa nekaj pripomp na ta predlog. Kot prvo. ECB ehm, e je preko monetarne politike spodbujala evropsko gospodarstvo, ampak prav tako potrebno tudi ustrezno fiskalno politiko eh, na celotni ravni evromoča. Pa še nekaj moramo se spomniti tudi na tom, da potrebujemo ehm, torej tudi na ravni evromoča ustrezen fiskalni organ. Pa še nekaj iz institucionalnega vedika. ECB je neodvisna in to je torej ključni stebr celotne strukture evromoča ampak to ne sme biti na škodo preglednosti in pa demokratične odgovornosti te institucije v prihodnosti. Potem kot četrto, sedaj bomo kar pričali imenovanjem glavnim, um, funkci, za glavne funkcije v ECB-ju, tudi za predsednika in pa za druge funkcije v evroobmočju treba je poštevati izkušnje kandidatov, ampak predvsem moramo tudi misliti na pošteno ravnoteže med uh, spoloma in moškimi ženskami. Pet, monetarna politika. Še vedno uh, se moramo sredočiti na cilje EU, kot naprimer COP21. In pa prav tako smo nas odločili na cilje, da bomo dosegli sinergije z Evropsko investicijsko banko in pa s FCM. Potem šest. ECB se bo še vedno ustrezno zavezala, eh, da bo poštevala tvegano prihodnosti, kot so naprimer eh, ameriške volitve in pa Brexit. Potem naprej, sedaj pred pogajanje za večlet finančni okvir, moramo še enkrat eh, podariti to, da parlament podpira to, da bomo čim bolj izkoristili lasne sredstva. In še zadnja politična točka. Eh, v zadnjih kriznih letih je ECB storila marsikaj in pri tem moramo tudi misliti na to, da se bomo bojevali proti populističnim retorikam nekaterih v Evropi. To je teh osem točk kolega Morgara za ta predlog in skupaj z vsemi poslanci mislim, da bo tudi kolega odprt eh, do tega, da bomo dosegli čim boljši dogovor z gospodom Matom. Hvala. Pač, eh, Hvala. Lepa, gospod Luka, menu EKR. Hvala lepa. Hvala, predsedujoči. Um, gospoda Lunesa danes ni na tej razpravi in se opravičuje uh, sedaj na odboru INTA, kjer predstavlja svoje poročilo. Zato me je prosil, da preberem njegove pripombe. Uh, Kot prvo se zahvaljujem poročevalcu za to zanimivo poročilo. Eh, to poročilo ni zelo dolgo, je skoncentrirano in bi se rad osredotočili torej na najbolj pomembne točke. Pod predvsem podpiramo to, da se osredotočimo na eh, negativne posledice, naprimer IBP, e kot naprimer to, eh, da se lahko ponovno pojavi nepremičninski balon in pa da se še povečuje dolg kar se tveganja za finančno nestabilnost in moramo na dolgi rok konsolidirati javne finance, to je treba poštevati. Prav tako um, je problem tudi v tem, da so neravnotežja v target 2 vedno večja. Torej, to je vse v redu, ampak bi lahko še par stvari dodali iz predloga spremenb. Kot prvo, tako kot lansko leto, moramo podariti to, da um, je ukrivljeno gospodarstvo ciklično in če želimo, da bo to uh, na dolgi rok bolj trajnostno, potem potrebujemo eh, strukturalne finance, ki bo bolj usmerjena k dolgoročni rasti. Prav tako potrebujemo strezne strukturne reforme na daljši rok. Prav tako bi radi imeli tudi negativne posledice um, ehm, ABP za um, varčevalce in upokojence. Gospod Lunes se um, veseli sestanku s pročevalci v senci v naslednjih dneh eh, pri doseganju kompromisov. Hvala lepa, gospod Klinc, želite govoriti o imenu Alde? Ne, ni potrebno urediti, torej lahko gremo naprej. Zelenih mislim, da nikogar ni, guje tudi iz drugih skupin nikogar ni. Kar je? Ok. Kar pomeni, da lahko še opravimo prosto razpravo, ker DI, ali kdo želi komentirati monetarno politiko? Nihče. Usmaja, uh, eh, gospod Rosati, prosim. Hvala, imam krajši predlog, gospod predsedujoči. Sedaj nas čaka pomemben dogodek. ECB je dejala, da bo počasi začela eh, odpravljati in zmanjševati program odkupa sredstev. Se to potekalo v okviru sprememb na vrhu te ustanove ECB v naslednjem letu. In mislim, da moramo poslati jasen signal Evropski centralni banki glede tega prehoda na standardno, normalno monetarno politiko. lahko bi tudi omenili to, kako naj se prihajajoče vodstvo usmerja glede svoje politike, tako da bi predvsem bolje sodelovali z drugimi institucijami Evropske unije in da bi bolj prispevali k boljšemu razvoju evroobmoča in EU nasplošno. To vprašanje je zelo pomembno, kajti program nakupa sredstev ima zelo polemične posledice, večkrat smo bili kritični glede tega in mislim, da moramo to omeniti tudi v tem poročilu. In parlament, kot rečeno, mora posedovati zelo jasno sporočilo s tem v zvezi. Hvala. Hvala še kdo drug. Še en stavek z moje strani. Moramo poskrbeti za to, da bo ECP ustrezno pravila svoje delo normalizacija monetarne politike je dokaj kočljiva zadeva, lahko seveda povzroči nezadovoljstvo pri eni ali pa drugi skupini, pa tudi pri nekaterih drugih politikih, ampak na vsak način moramo poskrbeti za to, da bo ECB neodvisna in da bodo predvsem strokovno upravili svoje delo. Sedaj pa še enkrat dajem besedo poročevalcu, če želite morda še kaj dodati, prosim. Tam ta. Hvala, čisto na kratko bi se seveda rad zahvalil vsem, ki so prispevali k tej razpravi. Moram povedati, da se strinjam s tem, kar ste dejali. To poročilo bomo izboljšali, seveda v sodelovanju z vami in upošteval bom tudi vaše predloge sprememb. Kot je že dejal kolega Morano, gre vse v pravo smer, pa je zdaj treba samo poročilo še izpiliti in izboljšati. Omenili ste tudi fiskalno in proračunsko politiko. Vse je povezano tudi z ostalimi mehanizmi, ne smemo pozabiti recimo na pomembno vlogo, ki jo tukaj igra Evropski semester. ECB ima seveda svoje pristojnosti tudi v zvezi z nadzorom teh politik, poleg tega ste tudi omenili vprašanje enakosti med spoloma, tudi to bomo upoštevali v tem poročilu. Mislim, da se bomo o tem tudi dogovorili. Na takšen način bomo tudi lahko izboljšali samo poročilo tudi v zvezi z ravnotežje med zastopanostjo žensk in moških na vodilnih položajih. Hvala lepa. Naj zaključim. Rok za rušitev predlog sprememb je 14. Eh, september. Še vedno imate nekaj časa potem bomo 18. oktobra obravnali te predloge in 16. novembra bomo glasovali o ekonu. In na decembrskem plenarnem zasedanju ne bi zaključili to poročilo. Torej, sedaj smo zaključili s to peto točko, sedaj pa točka šest. Uh, najprej petminutni odmor, kaj ti poročevalca še ni um, in začeli naj bi ob pol desetih, torej bomo pa čakali pet minut do takrat. Hvala.

So please let me go back to our agenda. Torej gremo nazaj na dnevni red. Točka šest. Gospod Mavridis, poročilo o gospodarski politiki v evroobmočju. Najprej ne povem, da je to eden smo prispevkov za evropski semester. Torej, sedaj imamo druga poročevalca, gospod Mavrides je zamenjal gospoda Baje. Kar nekaj predlogov sprememb smo prejeli, 328 namreč jih je bilo vloženih in ti bomo potem uravnavali za to poročilo. No, sedaj pa kar naj besedo poročevalcu za pet minut, potem pa poročevalcu v senci, prosim. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsi lepo pozdravljeni. Tokrat prvič govorim o tem poročilu, uh, torej ravno, ko smo se vrnili s počitnic, zato dobrodošli vsi nazaj in upam, da bomo čim bolj uspešni do konca tega leta. Kot pravite, ja, res je. Kar veliko predlogov spremembe je tukaj 328. Nam se zdi zelo pomembno, da podpremo naslednje točke. Stvari, ki so najbolj bistvene za nas in ki se brezpostavljene v naših predlogih sprememb. Namreč, kot prvo, potrebujemo več fleksibilnosti, pri izvajanju pakta za stabilnost in rast, potem uvedba um, agregiranega uh, fiskalnega mehanizma z evromočem in pa še to, da z javnimi uh, investicijami ustrezno spodbujemo gospodarsko rast Evropske unije. Potem integracija uh, socialnih in pa okoljskih dejavnikov v trajnostne cilje OZN in pa v cilje Pariška sporozuma potrebujemo reformiranje evropski semester v tej smeri. Potem kot tretje, države morajo bolj prevzeti aktivno vlogo pri uveljavljanju specifičnih priporočil po državah, potem četrto, reforma evropskega semestra in tukaj bi se morali sredotočiti k trajnostnim reformam, s katerimi bomo lahko spodbudili gospodarski, um, okoljski in socialni razvoj. Eh, tako da bomo dosegli predvsem boljšo blaginjo blagostanja za vse. Potem naprej je treba spodbuditi trajnostni razvoj, ter pa solidno gospodarsko rast, predvsem za MSP-je. To velja zlasti za države članice, kjer je imela kriza najhujše učinke. Potem naprej treba je spodpirati strukturno financiranje, eh, kot komisija sedaj predlaga znižanje. Mi smo um, tukaj drugačnega mnenja. Pa še nekaj. Evropska sredstva mora biti vezana na evropski semester in pa na gospodarsko upravljanje. Um, kot pravi komisija, ampak to je v nasprotju z glavno načeli kohezijske politike in to bo imelo škodljive učinke, po našem mnenju. Potem boj proti ekonomskim razlikam, socialnim razlikam v evroobmočju, to je zelo pomembno, kajti to je bistveno za gospodarsko upravljanje evroobmočja. Treba je spremljati škodljive klauzule in pa prakse. Uh, Eh, predvsem iz bančnega sektora in pa iz, iz pogodb za potrošnike. Tukaj se moramo bojevati za čim boljše uveljavljanje evropskih direktiv na tem področju in še naprej. Treba je zaključiti tudi z bančno unijo, kajti to je ključni element ustrezne evropske monetarne politike. Podpiramo to, da uh, vzpostavimo um, Edis do leta 2022. Kolegi, gospod predsedujoči, strujimo vse v svoje moči, zato da bi podprli čim več predlogov sprememb, ki ste jih vložili in se veselimo čim bolj smotrni in koristni razpravi na današnjem sestanku, kot tudi v prihodnosti um, na sestankih poročevalcev v Senci in pa um, skupaj z vsemi skupinami. Hvala lepa. Hvala lepa za te uvodne besede. Sedaj pa v imenu EBB, Tom van den Kendelare. Hvala lepa. No, to je prvi sestanek po počitnicah. Dobrodošli vsi, pozdravljeni. Glede tega poročila naj povem naslednje. Tukaj je veliko pomembnih točk uh, in rad bi spostavil še nekaj stvari, ki manjkajo, vsaj po našem mnenju kot prvo. Eh, financiranje pri uh, specifičnih zahtevah za države, in pa še um, strošek in pa cena staranja, in pa kako to vpliva na produktivnost. Naj razložim vse te komentarje. Kot prvo, ko govorimo o novem mehanizmu za rast za evroobmoče, mislimo, da je zelo pomembno, da podarimo pravila pakta za rast in stabilnost. Predvsem moramo te ukrepe vezati na vse druge ukrepe v splošnem kontekstu. Prav tako mora biti evropski semester nekaj, kar je del širše slike in širšega konteksta. Potrebujemo zdravo financiranje in potem pa še priporočila po posamečnih državah. Ehm, kaj tukaj ni omenjeno v poročilu? problematično izvajanje. Kot je bilo ravno kar rečeno, pomembno je, da to še vedno upoštevamo v prihodnosti, kajti sedaj se skrbljujoče to, da se je samo 9 odstotkov priporočil ustrezno izvaja in nima smisla, da se podajo nova priporočila, če pa vidimo, da stara priporočila niso uveljavljena. Potem pa še to staranje in pa javne storitve. Tukaj v tem delu je bistveno, da govorimo o tem, um, kar je ponovadi točka, o kateri nihče ne želi govoriti, namreč staranje prebivalstva in pa pokojnine. Lahko zagotovimo kakovostne javne storitve in službe ampak nekateri želijo, da bo to za vse brezplačno. No, ampak moramo biti realistični. Samo strukturne reforme in pa eh, prave računske rezerve bodo lahko poskrbeli za to, da bomo imeli zadosti rezerv za vse te storitve. Potem pa še četrta točka naložbe. Tukaj v poročilu govora o javnih naložbah. Sveda moramo o tem govoriti, ampak prav tako so bistvene tudi zasebne naložbe. Mislimo, da je tukaj tudi pomembna vloga Unije za kapitalske trge. Tukaj obstaja ogromen potencial za zasebne naložbe in še zadnja točka, ki bi rad izpostavil. Tukaj govorite o tem, da bi povišali plače. Sveda to je pomembno, ampak vendarle to mora biti vezano na produktivnost in na uspešnost. Skratka, hvala lepa poročevalcu in se veselim sodelovanja na prihodnih sestankih počivati v senci. Gospod Luka, morda želite govoriti o imenu IKR? Ne, nimate sicer počivalca, torej sedaj pa kar naktegal. Alde, prosim, do 4 minute. Hvala. Najprej bi poročevalcu Mauritiusu čestitela za dobro vodenje tega doseja in se veselim sodelovanja z njim in pa z drugim poročevalcem v senci. Eh, z velikim zanimanjem sem si pogledala vse te predloge sprememb kolego. V tej razpravi moramo pogledati vse odprte točke ter pa priporočila. Nekatera priporočila se nanašajo na krepitev gospodarstva. Tukaj je treba poštevati to, da Eh, se, se moramo, ne moramo privoščiti dodatne krize, ki bi še upočasnila gospodarstvo v Evropi. Predvsem potrebujemo reforme in moramo zagotoviti to, da bomo te reforme dejansko konkretno uveljavili. Sedaj moramo popraviti streho, ko si je sonce, ne pa potem, ko bo drževalo. Ampak gledajte, problem je v tem, da številna priporočila niso uveljavljena v praksi. To je velika težava. Poleg tega nekatere države članice sicer sedaj so v ustreznih okoliščinah, ampak se ne pripravlja na bolj težavne čase in to je neodgovorno. Prav zato moramo tudi poštivati proračunska pravila in tudi socialne vidike. po mojem mnenju. Ehm, Sveda je pomembno, da ustvarimo delovno mesto, ampak to mora doseči trg, ne pa mi z ukrepi. Torej, prav zato potrebujemo zdrav, soliden trg dela in pa prave tržne pogoje. Moramo poskrbeti za to, da ustvarjamo pogoje za ta dober trg dela. Uh, na ta način potem lahko gospodarske družbe ter pa družine in ljudje eh, čim bolj izkoristijo okoliščine in izkoristijo možni potencial. Strukturne reforme so bistvene, te bi stabilizirale države članice. Na te reforme se moramo osredotočiti v gospodarskih politikah. In te reforme bodo pomagale državam članicam in pa Evropske unije. ko se nekaj dogovorimo, potem je to treba uveljaviti v praksi. To je zelo bistveno. Se veselim sodelovanja s drugim poročevalcem v senci, s poročevalcem in sem prepričana, da bomo lahko prišli do poročila, ki bo naletelo na široko podporo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Urdesun za zelene. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se poročevalcu Kostasnovridesu zahvalil za predlog, prav tako tudi eh, prejšnjemu poročevalcu v Bajeju in se torej veselim sodelovanja z drugim poročevalcem v Senci, tako da bomo prišli do dobrega poročila na koncu. Mislim, da eh, imamo tukaj dober predlog kot podlago, mislim, da je diagnoza trenutne situacije dobra, eh, torej pošteno obdočevanje, zmaševanje brezposobnosti ter pa trajnostne naložbe, to je zelo pomembno. Prav tako je tukaj govor o tem, da so neravnotežje v evropskem gospodarstvu velika in to je problem, Um, Kajti zaenkrat, naprimer, imamo številne uh, eh, primekljajbe presežke, na druge strani to so neravnotežja, ki so problematične, komisija se s tem še ni ukvarjala. Potem naprej, videli smo, naprimer, da vrčevanje in pa nekatere strukturne reforme, ki jih je podprla Evropska komisija in ki so eh, sprejeli številne države, vse to ni izboljšalo gospodarstva. Um, Eh, prav tako to ni zmanjšalo razlik, ni zmanjšalo okolja in pa eh, to ni izboljšalo standardov socialne eh, države. Torej, to bi morali spremeniti in izboljšati. Potrebujemo, naprimer, socialni stebro ter pariški sporozum in to mora biti obravnavano na enaki ravni kot drugi politični cilj Evropske unije. Vse to je enako pomeno. Potem pa naše predstavljene naše predloge. Uložili smo predloge, da bi zmanjšali neenakosti, treba da bi spodbujali trajnostno gospodarstvo potem um, predlog 169 glede obdavčitve. Uh, komisija je tukaj predlagala čim bolj agresiven davčni režim, ter pa to, da bi se bojevali proti pravi denarja, ter pa proti davčnim oazam, potem pa še um, 210 glede uh, delovnih mest, ter pa rasti. Tukaj bi morali spodbuditi čim bolj pošteno kolektivno pogajanje, uh, predvsem glede priporočil po posamečnih državah. Potem naprej, Predvsem želimo tudi prehod na nizko oglično eh, gospodarstvo, tako da bomo spoštovali pariški sporozum. To je pa v našem predlogu spremembe 260. Pa še nekaj, mislim, da je prav, da ustrezno ocenimo in pa spremljamo korupcijo v nekaterih državah članicah. Korupcija zelo negativno vpliva na potencial za gospodarsko rast, pa tudi slabo vpliva na poslovno okolje. Eh, predlog 328 eh, se nanaša na to, da bi z specifičnimi priporočili obravnavali ta problem. Potem pa še nekaj podpiram gospoda Mavridesa, glede ga, da mora um, pri tem poročilu tudi misliti na to, da se zaključi bančna unija, ter pa, da um, naredimo nekaj pri Edisonu. To je trenutno blokirano in to je nespremljivo. Eh, to moramo torej spustiti. In kot rečeno, se veselim dodatnega sodelovanja z drugim počevalcem Senci. Hvala. Thank you very much for Gua. E we have Mr. Viegas. Bom dia. Muito brevemente, eh, nós, eh, a nossa posição em relação. Hvala. No, naše stališče glede evra je zelo jasno. Mi smo proti evru, mi smo proti pravilom evra, smo proti glavnim usmeritvam, smo proti priporočilom po posamečnih državah. Evro ni prinesel stabilnosti nismo dosegli večje gospodarske učinkovitosti in smotrnosti, prav tako ni večje gospodarske solidarnosti. Pravila za evroobmoče vplivajo na številne države, tudi na portugalsko malo državo in ta pravila so imela prociklični učinek. Vse to je potem vplivalo na gospodarsko nazadovanje ter pa na manjšo neodvisnost. Mi smo, na primer, izgubili veliko strateških gospodarskih družb eh, v finančnem, prometnem sektorju. Sedaj, na primer, tuje gospodarske družbe nadzorujejo naše družbe v državi. To je problem. Potem naprej javne storitve, javne službe so se zelo poslabšale prav zaradi premajhnih naložb v zadnjih nekaj desetletjih. No, od leta 2015 dalje, na srečo, smo vendarle na portugalskem vzpostavili novo politično strukturo, in smo uspeli razveljaviti nekatere ukrepe, ki jih je prej odredila trojka. Številni ti ukrepi so bili v popolnem nasprotju z priporočili po posamečnih državah. Naprimer, tukaj je govor o tem, da bi zmanjšali davke na delo, potem uh, privatizacija in pa z ostalami privatizacije. Glejte, To smo sedaj storili, ampak država je sedaj na boljšem, ne pa na slabšem, pa čeprav so rekli nekateri drugače, kar pomeni, da vrčevanje za tegovanje pasu ni pravi odgovor, vsaj ne za številne države. Naše stališče je zato zelo jasno. Po našem mnenju bi moral biti mogoče, da nekatere države, ki so v slabem položaju v evromočju, morajo imeti možnost, da odidejo iz evromočja na urejen način, strukturirani način. To je edina možnost, edina možnost, da spodbudimo dodatni razvoj in pa izkoristimo potencijal v prihodnosti. Hvala lepa. Je tukaj kdo iz EFDD ali iz ELF? Ne. Torej, imamo še čas za prosto razpravo. Želi še kdo besedo? Nekaj minut imamo, torej nihče ne želi besede. Potem se vračamo k eh, našemu poročevalcu. Ali želi zaključiti razpravo? Mislim, da je bilo povedano že vse. Eh, in upam, da bomo imeli zelo pozitiven dialog eh, in zelo pozitivne rezultate. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Tudi jaz upam, da bo temu tako, kajti. Konstruktivne razprave so zelo pomembne. 9. oktobra bomo imeli razpravo z nacionalnimi parlamenti, potem bo potekalo glasovanje v odboru Ekon, na plenarnem zasedanju pa oktobra. Naj eh, zaključim sedaj z to točko. Eh, vendar pa je tukaj eh, prisoten le en poročevalec za naslednje poročilo, drugega pa ni, tako da bomo prekinili sejo za deset minut. Eh, počakali bomo gospoda Tanga, kajti pričakujem zelo zanimivo razpravo o digitalnem obdavčevanju. Torej, prekinitev za deset minut.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 So, dear colleague, let me now continue. We have now 60 minutes. That... Dragi kolegi, naj sedaj nadaljujem. Uh, naslednjih 60 minut je posvečenih zelo zanimivemu uh, konceptu in sicer gre za obdočevanje pomembne digitalne prisotnosti. Preden dam besedo poročevalcema, naj spregovorim samo o ključnih vidikih. Gre za pomembno digitalno prisotnost. Komisija je marca predlagala umestna določila za spopadanje z eh, eh, težavo obdavčevanja pomembne digitalne prisotnosti, vendar pa eh, potrebujemo tudi reformo tega sistema in to je bilo vključeno v predlog o CCCTB. Zelo me veseli, da sta danes tukaj oba poročevalca, torej 60 minut imamo za obe eh, temi. 10 eh, minut bomo namenili vsakemu poročevalcu. Najprej eh, David Rozati, ki bo spregovoril o dolgoročni rešitvi. Hvala lepa, gospod predsedujoči in eh, dobro jutro vsem, kot ste dejali. Eh, Eh, gospod predsedojoči, je to pomemben uh, svežen in uh, o njem smo uh, že razpravljali v uh, tem uh, parlamentu uh, in sicer uh, v odboru takse 1, 2 in pa v uh, pani. Uh, potekala je tudi razprava v Evropskem svetu in pa v Evropski komisiji. Evropska komisija je predlagala dva zakonodajna predloga, ki predstavljata odziv na digitalno podjetništvo, ki se razlikuje od tradicionalnega, eh, predvsem ko gre eh, za eh, davčne obveznosti. Digitalna podjetja delujejo v skladu z povsem drugačnim poslovnim modelom eh, kot eh, bolj tradicionalna podjetja in eh, ena izmed temeljnih lasnosti teh podjetij je, da ta podjetja zagotavljajo storitve in proizvode oziroma da tradicionalna podjetja zagotavljajo storitve in proizvode na kraju, kjer se nahajajo. Zato jih je lahko tudi obdavčevanti. V primeru digitalnih podjetij pa eh, so eh, lasnosti drugačne, torej podjetje lahko zagotavlja digitalne eh, storitve, ne da bi bilo fizično prisotno v določeni državi članici. Poleg tega pa so eh, ta podjetja v veliko, meri, veliko večji meri odvisna od eh, neoprejemljivih eh, nepremičnin, ki jih je veliko težje obdavčevati. Poleg tega je tudi dobiček povsem drugačen in pomembna je tudi udeležba uporabnikov. Več uporabnikov uporablja eh, digitalne storitve, višja je vrednost eh, storitev. Torej imamo eh, to povezavo med podjetji, ki zagotavljajo digitalne storitve in pa med uporabniki in uh, za povečanjem števila uporabnikov se povečuje tudi uh, vrednost podjetja oziroma se povečuje dobiček in zaradi tega uh, so ta podjetja edinstvena, ampak v vidiku eh, današnje razprave je pomembno predvsem, da to povzroča velike težave pri obdavčevanju. In gre za neusklajenost med virom eh, in pa eh, dejanskim zagotavljanjem eh, storitev. Torej, eh, podjetje ima sedež v eni državi, storitve pa zagotavlja v drugi državi. In zaradi tega je zelo eh, težko vzpostaviti povezavo in težko je ugotoviti, katere dejavnosti bi lahko pripisali posameznim državam, v katerih eh, se podjetje nahaja oziroma upravlja dejavnosti. Zatem se ukvarja tudi OECD eh, in eh, tudi Evropska komisija. Veliko je, podje, veliko je mnen in pa poročil, ki pravijo, da digitalna podjetja niso obdavčena na pravičen način, še prav posebej, ko gre za velika podjetja in zaradi tega bo potrebno kaj storiti načeloma Evropska komisija želi odgovoriti na tri, vpraš tri vprašanja. Prvič, kaj sploh obdavčiti, kako torej definirati digitalne storitve, ki bi morale biti predmet obdavčevanja. Drugo vprašanje je, kje obdavčevati, torej eh, kako. Uh, dodeliti dobiček oziroma razdeliti dobiček od digitalnih storitev med eh, različne države, ko eh, podjetje zagotavlja čezmejne storitve. In tretje vprašanje je, eh, kako visoke naj bodo davki. Skoraj da vsi izvedenci v skoraj da vseh državah se strinjajo, da bo eh, na tem področju potrebno kaj storiti, ampak eh, zatem eh, je soglasje tudi konec. Ko začnemo namreč razpravljati o praktičnih vidikih, se mnenja močno razhajajo. Pojavila se je tudi pobuda. No in seveda bi bila mednarodna rešitev na tem področju najboljša zaradi čezmejne narave digitalnih storitev, ampak če želimo doseči predlog nam, oziroma soglasje na mednarodni ravni, na ravni OECD, eh, se bomo soočili z velikimi problemi in se to ne bo zgodilo komalo. Torej je Evropska komisija sprejela odločitev, eh, da eh, bi morala Evropska unija prevzeti pobudo zaradi te situacije in predlagati rešitev, ki morda ne bo dolgoročna strukturna rešitev, ampak bo rešitev, ki bo vsaj dobro delovala in bo predstavljala eh, odziv eh, na eh, te velike izzive v tem prehodnem obdobju, ko bo potekala razprava o globalni rešitvi. In ta razprava bo najbrž zahtevala kar nekaj časa. In zaradi tega imamo ti dve poročili. Eno poročilo se nanaša na strukturno rešitev, to je moje poročilo, drugo pa, je, pa se nanaša na umestno rešitev. In o tem bo spregovoril moj kolega Poltank. Predlog o strukturni rešitvi temelji na predlogu, da bi definirali tako imenovano pomembno digitalno prisotnost. Pomembna digitalna prisotnost bi omogočila davčnim organom, da določijo, kje se ustvarja dobiček. Eh, in eh, velika digitalna prisotnost nima nobene povezave z fizično prisotnostjo. Eh, seveda lahko pride do prekrivanja, ampak ponavadi do prekrivanja ne pride podjetje v ZDA, recimo lahko zagotavlja storitve v Franciji, ne da bi bilo tam tudi fizično prisotno, ampak ker zagotavlja digitalne storitve v Franciji, je potrebno določiti pomembno digitalno prisotnost tega podjetja v Franciji če tudi fizične prisotnosti ni. In ta definicija oziroma Evropska komisija predlaga, da bi pomembno digitalno prisotnost določili na, področju, na eh, podlagi treh kriterijev. Najprej eh, bi šlo za dobiček podjetja, za število pogodb in eh, za eh, število uporabnikov. Edino vprašanje, ki se mi tukaj zastavlja, je, zakaj imamo uh, te omejitve kot uh, recimo 7 milijard eh, za dobiček uh, in uh, na tisoče uh, pogodb, kako doseči te uh, digitalne. Uh, omejitve pragove in ali to zajema eh, dejansko vse vidike pomembne digitalne prisotnosti. Opravili smo eh, nekaj. Eh, Pravili smo nekaj preizkusov in v majhnih državah morda ne bo izpolnjen nobeden izmed teh kriterijev. Seveda gre predvsem za to, da bi obdavčili velika podjetja. Če pa želimo vključiti tudi majhne države, potem bo potrebno o tem še razmisliti. Torej, glede pomembne digitalne prisotnosti je to bistvo predloga in če je ugotovljena pomembna digitalna prisotnost, potem predlog komisije tudi predlaga, kako razdeliti prihodke tega podjetja med različne države. Evropska komisija meni, eh, da je mogoče te storitve ovrednotiti in jih razdeliti med eh, različne države članice in sicer eh, sorazmerno. In uh, to bi uh, potem prišteli uh, k poslovnemu dobičku teh podjetij v uh, posameznih državah. To je strukturna rešitev uh, na zelo kratek način. Uh, Moje vprašanje eh, v tem eh, začetnem delu razprave pa je. Zvedaj imam veliko vprašanj, ampak se bom omejil na dva ali tri vidike. Omenil sem že težave z uh, določanjem uh, teh uh, digitalnih miril. Tudi definicija digitalnih storitev je razmeroma šipka in mislim, eh, da omogoča veliko različnih tolmačenj. gre eh, tudi zato, da določene eh, storitve niso vključene v obseg eh, te direktive. Predstavniki komisije bi morali razložiti, kako natančno razlikovati med storitvami prve in druge kategorije. Poleg tega dvomim tudi v uh, izvedljivost celotnega predloga kajti najbrž bi bilo potrebno vzpostaviti novo agencijo v vsaki eh, državi članici. Poleg tega pa obstajajo tudi tehnične težave z ugotavljanjem storitev, ki jih eh, zagotavljajo eh, digitalna podjetja. Torej veliko izjemje v predlogu in Nisem povsem prepričan, da bomo lahko v vsakem posameznem primeru lahko določili, katere storitve je potrebno obdavčiti in katerih storitev ta direktiva ne podpira. Potem pa je tukaj še vprašanje in to je zadnja točka, ki jo želim izpostaviti. Potem je tukaj še vprašanje dogovora, eh, kaj ti parlament ima le posvetovalno vlogo, svet bo sprejel končno odločitev in sicer soglasno in glede na presojo vpliva vemo, da obstajajo velike razlike med državami članicami. Zelo dobro eh, bi bilo prisluhniti eh, tudi predstavnikom sveta določene države so eh, za ta eh, predlog, eh, druge pa temu nasprotujejo. Gre za dodatne eh, birokratske ovire, za dodatno digitalno breme in tako naprej. Torej, zanima me, kakšne so možnosti, da bo v svetu sprejet, sprejet dogovor. Hvala lepa sedaj pa še drugi eh, poročevalec Poltank iz skupine SND. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, ja in lepo je spet videti kolege po tem dolgem odmoru. Upam, da smo se vsi lepo imeli in pravzaprav nadaljujemo z dosijejem, o katerem smo razpravljali, eh, preden smo se rašli. Ni prvič, da razpravljamo o tej temi in zato obstajajo tudi dobri razlogi, kaj ti velika neenakost obstaja, kaj ti eh, velika eh, podjetja, digitalna podjetja plačujejo nižje davke kot majhna digitalna podjetja. Tukaj govorimo o velikih eh, digitalnih platformah, kot sta eh, Google in Facebook. Velika večina naših državljanov meni, da to ni pravično in to vpliva uh, tudi uh, na občutke uh, ljudi, ki se sprašujejo, zakaj moram jaz plačevati davke, uh, drugi pa ne. Poleg tega pa uh, to tudi ni učinkovit pristop. In zaradi tega mislim, da bi. Evropski parlament glede tega mora kaj storiti in uh, mislim, da v parlamentu lahko najdemo skupen pristop k obdavčevanju eh, pravnih oseb, kajti ne glede na to, ali menimo, da je to nepravično ali pa neučinkovito, eh, se je potrebno z eh, to temo soočiti. Obstajajo določene rešitve, za katere se ne zauzemam. Prva rešitev je, da ne storimo ničesar. In to zagovarjajo države, kot sta recimo Luksemburg in Irska če ne storimo ničesar, potem eh, bomo ohranili to nepravičnost, eh, to neenakost. Želijo, da se ta situacija nadaljuje. In mislim, da je to možnost, ki Evropski parlament ne bi smel eh, izbrati. Naslednja rešitev je, da počakamo na globalno rešitev. Uh, in uh, direktor Google je dejal, ja, pripravljeni smo plačati davke, uh, ampak uh, potrebno je sprejeti globalni dogovor, kajti to bo seveda trajalo zelo dolgo. Ja, zato uh, si lahko direktor Google privošči, da to reče. Ne pravim, da OECD ni pomemben forum, ni pomembna organizacija, vsekakor je, ampak mislim, da potrebujemo tudi evropsko uh, pobudo. Kajti le na ta način uh, bomo lahko našli pot iz mednarodne slepe ulice, v kateri smo se znašli. Potrebno je uh, nasloviti. Uh, probleme povezane z neenakostjo, nepravičnostjo, poleg tega pa moramo postaviti standarde za 21. stoletje. In Evropski parlament eh, je na nek način že eh, pokazal eh, možno rešitev. Veliko podpore je dobilo poročilo o CCTB, torej o skupni konsolidirani davčni osnovi za pravne osebe tukaj eh, gre za to, da bi bila odvisnost eh, od določanja vira eh, storitev manjša in da bi sistem posodobili, da bi ga približali 21. stoletju, torej da bi storitvam storili, sledili glede na to, kje se izvajajo. In Mislim, da je to ključnega pomena, če želimo doseči napredek, če želimo eh, poskrbeti za ta širši pristop, eh, ki ga podpira večina v Evropskem parlamentu. Zelo jasno je, da nikako ne moremo sprejeti možnosti, da bi sedeli križem rok. Poleg tega pa eh, menim, da bi Evropska unija morala sprejeti ukrepe, da se sooči z neenakostjo in nepravičnostjo, ki trenutno vladata na trgu. In zaradi tega menim, da je davek na digitalne storitve začasen ukrep, eh, ki bo prispeval k eh, vzpostavitvi strukturne rešitve, za katero že vemo, da jo želimo. In zaradi tega mislim, da bi ta predlog lahko lahko eh, poskrbel za nadaljne eh, spremembe. Sedaj pa eh, razlike med CCCTB predlogom in pa predlogom o davku na digitalne storitve. Mislim, da je pomembno vzpostaviti omejeno obdavčevanje, pri skupni konsolidirani uh, davčni osnovi od dobička pravnih oseb, pravimo, da je pomembno obdavčevanje tam, kjer eh, se storitve izvajajo. Pri davku na digitalne uh, storitve uh, mora biti pristop podoben, če tudi obstajajo določene pomankljivosti. Ampak menim, da so to lahko prvi koraki pri vzpostavljanju dolgotrajnejše rešitve. Komisija predlaga, da bi davčne stopne znašale 3 odstotke na prihodke. Glede na milijarde in milijarde, ki jih zaslušijo eh, digitalne eh, platforme, eh, pa se moramo staviti vprašanje, ali, je, ali trije odstotki eh, zadostujejo. Zakaj torej ne razmišljamo o, o, o višjih stopnjah? In zakaj ne dovolimo eh, državam članicam, da se odločijo za višjo eh, obdavčitev, če to želijo? Ali potrebujemo. minimalno davčno stopnjo ali ne. Največja podjetja na svetu so trenutno Apple, Google, Facebook, eh, Amazon in Microsoft in sicer glede na njihovo tržno vrednost. Ne moremo reči, da so to eh, revna podjetja. Vsaj delničari ne menijo tako, pa. Uh, tudi trgovanje eh, tega ne odraža. V predlogu razpravljamo tudi o tem, eh, ali bi bilo eh, potrebno obdavčiti prodajo podatkov. In ne vem, zakaj o tem sploh razpravljamo. To je na vsak način potrebno obdavčiti, kajti v nasprotnem primeru Eh, bi eh, bil obdavčen eh, prinos podatkov med podjetji, ne pa tudi znotraj podjetji. Torej, če na dobiček gledamo z vidika uporabe storitev, potem je potrebno obdavčiti tudi prodajo podatkov. Potem pa je tukaj še širše vprašanje, kaj ta eh, digitalna podjetja počnejo z našimi podatki. Mislim, da je prodaja podatkov zagotovo eden izmed pomembnih vidikov. Še eno minuto imam. Kar zadeva predlog pomembne digitalne prisotnosti, mislim, da smo že pred letom dni podali predlog, eh, ki ga je Evropski parlament tudi sprejel in gre za logično nadaljevanje tega predloga. Ne gre zgolj za določanje pomembne digitalne prisotnosti eh, v okviru predloga CCCTB. Mislim, da potrebujemo enoten pristop, eh, ne pa 27 različnih eh, pristopov. No, takšno je trenutno stanje, ampak eh, to je seveda zelo zapletena tema in mogoče bomo imeli še nadaljne pogovore kasneje, oziroma najbrž bomo imeli še pogovore kasneje in pragovi v predlogu komisije so nekoliko višji od tistih, ki jih je predlagal parlament, zanimajo me razlogi za to. in eh, seveda je eh, potrebno eh, te vedike vključiti tudi v nacionalni sistem obdavčevanja. Potem pa se postavlja oziroma zastavlja vprašanje, kako razdeliti prihodke med posamezne države. Kar mi ni povsem jasno je, zakaj je komisija. Uh, predlagala dva različna pristopa. Eden ustreza skupni konsolidirani davčni osnovi od dobička pravnih oseb in uh, drugi uh, vidik. Uh, Se nanaša na to pomembno digitalno prisotnost in pravzaprav nas spet vrača k razpravi o težavi, s katerimi smo se soočali že pri predlogu CCCTB. Mislim, da. Eh, mora Evropski parlament eh, podati predlog glede porazdelitve eh, prihodkov, kajti to je pravzaprav prvi korak k evropski pobudi, ki bo mednarodni skupnosti pokazala, kako posodobiti obdavčevanje podjetij in potrebujemo strukturno rešitev kajti le na ta način bomo lahko odgovorili na veliko nepravičnost, ki trenutno vlaga in pa na veliko neučinkovitost. Imamo velika, zelo dobičkonosna podjetja, ki skoraj da ne plačujejo davkov in na ta način ne bomo mogli odgovoriti voljivcem. Uh, eh, pred evropskimi volitvami, ki bodo potekale maja prihodnje leto. Hvala lepa, Pol. Preden nadaljujemo z poročevalci v eh, Senci, naj povem, da imamo tukaj tudi predstavnico komisije. In eh, če se ne motim, je pripravljena na koncu eh, tudi odgovoriti na vaše vprašanja. To zelo cenim. Ampak najprej poročevalci v senci, potem prosta razprava, na zadnje pa komisija in poročevalca. Pol Tang, ki je tudi poročevalec v Senci za SND, ampak mislim, da je že predstavil svoje stališče. Torej, Gabriel Mato iz ILS, e ki je poročevalec v Senci za uh, drugo poročilo. Hvala za besedo, rad bi se zahvalil obima poročevalcema. Vsi se strinjamo, da mora biti digitalni trg ena izmed najpomembnejših prioritet v Evropski uniji, zlasti v Evropskem parlamentu potrebujemo sodoben fiskalni okvir tako za digitalna, kakor tudi za klasična podjetja, kajti govorimo o trgu z 500 milijoni uporabnikov. Ta trg se seveda spreminja. Digitalni trg namreč in tudi oblikuje naše življenje, vpliva na našo potrošnjo, moram povedati, da družbi prinaša tudi številne prednosti. Zato je treba vse tudi ustrezno obdavčiti, pa res, da moramo najti ustrezne rešitve za zmanjšanje upravnega bremena, poleg tega pa je treba tudi olajšati sodelovanje med davčnimi organi na tem področju. Vem pa, da obstaja tudi to ločen razkorak med samim zakonodajnim okvirom in realnostjo, ki obstaja. Zato je treba vse to tudi med sabo ustrezno uskladiti. Zdi se, da obstaja, kot sem že dejal, določen razkorak, promet se ne ustvarja dejansko tam, kjer ima podjetje svoj sedež. Zato je treba tudi govoriti o pomembni digitalni prisotnosti. Na mednarodni ravni pa je treba tudi prepoznati dejstvo, da je takšna obdavčitev pomembna in zato je treba tudi ustvariti ustrezen pravni okvir, ki bo upošteval nove modele digitalnega gospodarstva. Ne na zadnje pa je treba tudi upoštevati to, kar je pripravil OECD, tudi samo poročilo za finančne ministre v okviru G7. Gre za poročilo, ki govori o digitalni obdavčitvi. To je treba tudi upoštevati v našem delu. Poleg tega pa je treba tudi upoštevati vse napore tistih držav članic, ki si želijo peljati začasne ukrepe na tem področju področju. Se pravi, imamo dve rešitvi, začasno in dolgoročno rešitev. Evropska komisija pa je predlagala začasen svežen, poleg tega je predlagala tudi dolgoročne, če se sami sem, da gremo v pravo smer, vsem pa mora biti jasno naslednje. Evropska unija mora tukaj prevzeti vodilno vlogo seveda čakajo nas še številne razprave o številkah, o odstotkih, to lahko seveda še izpilimo v naslednjih mesecih. Treba pa je seveda odgovoriti na ključna vprašanja, treba je tudi prisluhniti vsem strokovnjakom, tako da bomo tudi dolgoročno našli rešitev za sodoben, stabilen pravni okvir za digitalno gospodarstvo, ki je dejansko gospodarstvo, ki najbolj vpliva na naše življenje v 21. stoletju. Treba pa je seveda spostaviti in ustvariti pravične in ugodne pogoje za digitalno gospodarstvo. Je pa res, da bom seveda sodeloval z obima poročevalcema. Eh, thank you very much, Gabriel. Najlepša hvala, Gabriel, za EKR, gospod eh, Ashley Fox. To sta predloga, ki sta bila predstavljena v uh, pravem trenutku. Eh, vprašanje digitalne prisotnosti je v digitalnem obdobju postalo predvsej, predvsej eh, filozofsko vprašanje, kajti podjetja delujejo v državah eh, članicah, pa tam nimajo fizične prisotnosti. Zato mislim, da je potrebno natančno določiti kriterije za ugotavljanje pomembne digitalne prisotnosti. Najbolje bi bilo, če bi imeli mednarodno, če bi našli mednarodno rešitev, Eh, in sicer eh, z reformo mm, davka za pravne osebe. Ampak to bo najbrž trajalo zelo dolgo in zato razumem eh, tudi pristop Evropske komisije. Vemo, kakšne so posledice zaradi različnega obdavčevanja velikih digitalnih podjetij in malih digitalnih podjetij. Menim, da se moramo predvsem osredotočiti na sorazmernost in da ne bi smeli Eh, diskriminirati majhnih digitalnih podjetij. Mislim, da bi morali eh, poslati jasno sporočilo, da eh, podpiramo majhna digitalna podjetja in njihova prisotnost v državah članicah. Mi ne želimo, da Evropska unija mm, prevzema ulogo držav članic pri določanju davčne politike. Veselimo pa se sodelovanja z poročevalcema pri obeh temah. Najlepša hvala. Eh, sedaj pa gospod Ježek v imenu skupine ALDE. Pozdravljamo uh, dolgo pričakovani predlog Evropske komisije. Nekateri pravijo, da ni bil predstavljen v pravem trenutku, drugi ga uh, želijo predstaviti kot. Uh, del eh, razprave o davkih eh, in pa trgovini, ki jo je sprožil predsednik Trump. S tem se ne strinjam. Vendar pa mislim, da je bil ta predlog predstavljen eh, že prepozno. Obstajajo namreč težave z obdavčevanjem digitalnih podjetij. vedno večje so razlike med digitalnimi in pa tradicionalnimi podjetji. In vse to vpliva tudi na našo družbo. V predlogu Evropske komisije eh, je govora o tem razkoraku med tradicionalnimi in digitalnimi podjetji. Pristop temelji na preprosti logiki, namreč na obdavčevanju eh, tam, kjer se ustvarja dobiček. In uh, komisar Moskovič in njegova ekipa so ugotovili, da digitalna podjetja plačujejo 9 odstotni davek Evropski uniji, medtem ko druga podjetja plačujejo 23 odstotni davek. Facebook plačuje le 5 odstotkov eh, v državah izven eh, ZDA, če tudi eh, se več kot polovica dobička ustvarja na mednarodni ravni. In temu je potrebno narediti konec. Eh, zagotovo eh, to ni pravično in eh, poleg tega predstavlja to neuravnoteženo obdavčevanje tudi izkrivljanje notranjega trga. Seveda pa sem zaskrbljen in sicer menim, da bi lahko ta predlog tudi zavrl inovacije. Kajti digitalne inovacije so seveda pomemben del inovacij. Eh, ne smemo eh, torej dovoliti, da bi prišlo do prekomernega obsega eh, birokracije, kajti to bi zavrlo inovacije. Potrebno je poskrbeti tudi za ustrezne vzpodbude. Ampak, eh, če želimo zagotoviti integriteto notranjega trga, potem se moramo soočiti z tem izzivom. Sprejemam tudi eh, pragave, ki jih je predlagala Evropska komisija. Na ta način bomo namreč zagotovili, da eh, bodo eh, začetna podjetja eh, lahko eh, uspešno poslovala v Evropski uniji in ne bodo izpostavljena prevelikim obremenitvam koncept eh, pomembne digitalne prisotnosti je v osrčju eh, tega predloga. Eh, obdavčevanje glede na lokacijo uporabnikov pomeni, da bi morali ugotoviti, kje se uporabniki nahajajo, kar pomeni, da bi uporabnikom sledili in da bi hranili podatke o lokaciji uporabnikov in podatke. Seveda moramo zagotoviti, da bo to v skladu tudi z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in mislim, da bi morala komisija spregovoriti tudi o tej točki, ki je za mojo skupino zelo pomembna. Gospod predsedojoči, rad bi zaključil in sicer z sledečo izjavo, mislim, eh, da eh, moramo poskrbeti za pravično obdavčevanje in da moramo omejiti eh, neurejeno digitalizacijo. Hvala lepa, nikogar iz skupine zelenih ne vidim. Torej, dajem besedo. Gospodu Šerdevanu, v imenu skupine GUE. Hvala lepa gospod predsedojoči. Hvala lepa vsem kolegicam in kolegom za zelo zanimive prispevke in za zastavljeno vprašanje. Eh, izvedenec Zakman in eh, drugi eh, so objavili študijo pred Eh, poletjem in ugotovili so, da naj bi 20 odstotkov eh, davkov v Evropski uniji bilo izgubljenih ravno zaradi digitalnih podjetij in eh, podjetja Apple in Google igrata pri tem pomembno ulogo. In že leta, od leta 2015 igrajo digitalna podjetja pomembno vlogo pri eroziji davčne osnove. Eh, seveda je pri tem pomemben tudi položaj eh, ZDA in zaradi tega nas eh, veseli, da se Evropska unija sedaj ukvarja z to temo in velike države članice naj bi želele še do konca avstrijskega predsedstva, do konca leta najti evropsko rešitev. Imamo pa seveda tudi druge države ki imajo bolj kritičen pristop in videli bomo, kako bodo potekala pogajanja med državami članicami. Kaj ti, kot vemo, eh, je pristojnost za davčno politiko v rokah držav članic. Parlament pa ima eh, manjverski prostor za to, da predlaga progresivne rešitve in eh, pozivam vas, da to tudi storimo potrebno uh, je omejiti uh, izogibanje plačilu davkov za strani digitalnih uh, podjetij, potrebno je poskrbeti za večjo pravičnost in to je tudi v uh, interesu naših državljanov. Hkrati pa bomo na ta način uh, približali davčno politiko 21. stoletju. In sedaj še nekaj vprašanj, pripomp. Uh, tudi uh, Evropski komisiji. Načeloma eh, je koncept eh, pomembne digitalne prisotnosti uh, dobrodošel, vendar pa se uh, moja skupina uh, boji, uh, da uh, bo zaradi razdelitve uh, dobička uh, prišlo uh, do uh, goljufi in do prenašanja dobička. Eh, potem pa eh, je eh, tukaj tudi predlog o samoprijavi pri davčnih organih. To se mi zdi precej problematičen predlog. 5 milijard eh, evrov, koliko naj bi znašali davčni eh, prehodki, se mi zdi eh, prenizek znesek glede na prihodke teh digitalnih podjetij. In poleg tega je potrebno upoštevati tudi prihodke v primerjavi z prometom podjetij in eh, triodstotna davčna stopnja je za podjetje Google veliko preniska, za druga podjetja veliko previsoka, ampak dobro, o tem je spregovoril že poročevalec. Pripravljeni smo eh, tudi razmišljati o drugih eh, modelih, o drugih davčnih osnovah. Na vse zadnje se nam zdi, da. V trenutnem eh, konceptu ne bo eh, zagotovljeno učinkovito pobiranje davkov. In eh, poleg tega eh, lahko pričakujemo, da bo prišlo do prenosa eh, dobička na končne uporabnike oziroma prihodka na končne uporabnike, kar se nam zdi problematično, kajti potem bo tudi obdavčevanje predvsem pri končnih uporabnikih. In iz teh in drugih razlogov menimo, da je čas, da eh, poskrbimo za učinkovito minimalno davčno osnovo za digitalna podjetja. To se mi, eh, pa se nam zdi pomembno tudi za eh, druge sektorje, ki ne obsegajo nujno digitalnih storitev. Hvala lepa, Martin. Sedaj pa gospod Vali v imenu skupine EFDD. Hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem Rozatiju in uh, Tangu za njune uh, prispevke, za pripravljene osnutke. Evropski parlament igra zelo pomembno vlogo v uh, tem boju in Ta politika predstavlja enega izmed največjih izzivov. Tukaj gre predvsem za velika digitalna podjetja, ki ustvarjajo tako velik dobiček, da ta presega celo brutodružbeni proizvod določenih držav. Eh, zaradi tega je politika na tem področju eh, še kako pomembna. To področje je potrebno urediti in seveda je potrebno sprejeti čim bolj mednarodno rešitev glede na to, da živimo v obdobju globalizacije. Ampak eh, poleg tega je potrebno najti tudi rešitev na evropski ravni, kajti. Eh, tudi eh, evropska raven eh, je mednarodna raven z več kot 500 milijoni uporabnikov. In zaradi tega je potrebno odstrezno obdavčiti digitalna podjetja. Predlogi komisije so dobri, že nekaj časa jih obravnavamo, ampak temeljni problem v Evropi, v evroobmočju Eh, je pristop določenih eh, držav ustanoviteljic Evropske unije, eh, tukaj govorimo o Luksemburgu ali pa o nizozemski, pa tudi Irska nasprotuje tem predlogom. Evropska unija mora najti rešitev, da se bo lahko odzvala na odnos teh držav, ki povzročajo veliko škodo drugim državam ki uh, so bolj pripravljene na sodelovanje v tem uh, okviru. Mislim, da je prišel uh, čas, da uh, poleg korenčka uporabimo sedaj tudi palico uh, in uh, da poskrbimo za ustrezno obdočevanje teh podjetij, uh, kajti v nasprotnem primeru situacija tudi ni pravična za evropske državljane, ki plačujejo uh, Eh, zelo visoke davke in uh, zaradi tega tudi imajo občutek, da so oškodovani. Zdi se, da je to vse. Sedaj pa bomo imeli prosto razpravo. Sam dosje je zelo pomemben, torej je tudi sedaj bolj polna. No, sam bom tudi sodeloval v tej razpravi, kajti vse je zelo pomembno. Imam pa kar nekaj vprašanj. In mislim, da bo lahko komisija na nje odgovorila. Vse pa je tudi povezano s tem, kar smo danes slišali. Govorimo tudi o razporeditvi davka, pa tudi o tem, da bi bilo treba dvigniti davčno stopnjo za podjetje. Ampak mislim, da je povdarek zlasti na prvem vprašanju je pa res, da ima to tudi določene stranske učinke glede morebitnega dvojnega obdavčenja. Zanima me, ali je to komisija tudi proučila. Potem pa še drugo vprašanje, to, kar je na začetku dejal Darius. Podarek je sedaj na digitalnem gospodarstvu, ampak pravična razporeditev davka ni omejena samo na digitalno gospodarstvo, ampak je to problem prodaje nadaljavo, ker lahko seveda sodeluješ na samem trgu, tam ustvariš vrednost brez neke fizične prisotnosti. Vprašanje je torej naslednje, ali bi morali razširiti samo področje uporabe celotnega zakonodajnega akta. Pa še zadnje vprašanje. To, kar ste predlagali, lahko deluje. Včasih so ti pragovi lahko višji, včasih nižji. Mislim, da bi morali vseeno obrati bolj klasičen pristop glede obdavčitve dohodkov. Ampak, če želimo obdavčiti dohodke, prihodke v digitalnem gospodarstvu, je težko potem seveda pripisati same stroške. Res me zanima, kako komisija ukrepa na tem področju. Sam pa mislim, da sta oba predloga zelo dobra, prišla sta pravočasno, morda celo malo prepozno, kajti drugače se lahko peps še nadaljuje z določenimi negativnimi posledicami. Gospa Gromir v imenu Komisije za Digitaxud, izvolite, povejte, nam nekaj o obeh zakonodajnih aktih, poleg tega pa se tudi prosim odzovete na zastavljena vprašanja. Hvala za besedo, odgovorila bom seveda na vsa zastavljena vprašanja. Najprej pomembna digitalna prisotnost, omenili ste pragove, kako je komisija določila te pragove za pomembno digitalno prisotnost. Pri tem je treba upoštevati zlasti naslednje. Lahko se zgodi, da ima veliko podjetje samo eno prisotnost v Evropski uniji oziroma da sploh nima prisotnosti. To pomeni, da bomo imeli več različnih pomembnih digitalnih prisotnosti tega podjetja v različnih državah članicah, to pa sabo prinaša še povečano upravno breme. Komisija je ocenila, da bo to letno znašalo 60 do 80 milijonov evrov, zato se je tudi odločila za te ustrezne pragove. Tako da bodo podjetja, ki se bodo soočala s temi bremeni, imela tudi določene prihodke za plačilo takšnega upravnega in finančnega bremena. Komisija se je zato odločila, zato, da lahko tudi podjetje z določenim mestom poslovanja tudi ustvari določene dohodke. Vse je zelo grobo zapisano in ne velja za vse družbe, ampak vseeno smo se odločili za sorazmerno visok prak, tako da bi z njim zajeli kar se da večje število podjetij, digitalne storitve, obdavčitev, digitalnih storitev, zakaj smo se odločili za davek na promet in za porazdelitev stroškov. Ko smo oblikovali sam sistem, smo bili zelo omejeni, to moram priznati. Treba je tudi upoštevati globalni mednarodni pravni okvir, ki velja na tem področju. Treba je tudi upoštevati samo načelo svoboščin v Evropski uniji, tudi ostale zakonodajne akte. STO, OECD. Imeli smo res ogromno omejitev, se pravi, komisija ni imela na voljo ogromno možnosti in zato smo se odločili za ta sistem obdavčitve. Seveda bi bilo najbolje, da bi obdavčili dobiček kot nek začasen prehodni pristop, ampak če bi se odločili za ta pristop, potem res ničesar ne bi korenito spreminjali. In bi morali seveda tukaj poštevati tudi dvostranske sporazume o obdavčenju. Zato res ni bilo smisla, da predlagamo nekaj, kar dejansko sploh ne bi dolgoročno delovalo. Omenila sem vse te omejitve, komisija je hotela oblikovati preprosti sistem, ki bo izvedljiv, kajti gre za prehoden, začasen sistem, zato se komisija ni odločila za različne davčne stopnje. Hoteli smo imeti namreč enotne in pravične pogoje, samo eno davčna osnova za vse države članice, prej da nismo poštevali morebitne stroške, ki bi nastali pri podjetjih v okviru celotnega poslovanja, zato smo se odločili za tri odstotke. Nismo hoteli tega odstotka povečati, kajti s tem bi lahko izključili samega pristopa tudi podjetja, ki niso ustvarila ogromno dobička. Res, hoteli smo imeti uravnotežen pristop, zato smo se odločili za tri odstotke. Toliko o tem, potem pa sem dobila še vprašanje v zvezi z porazdelitvijo dobička in v zvezi z strukturno rešitvijo na tem področju. Zakaj se je komisija odločila za ta pristop? Moram povedati, da tukaj pravzaprav sledimo že veljavnim predpisom, ki pa jih hočemo malo posodobiti, seveda. In sicer na podlagi transfernih cen in funkcionalne analize. Ta pristop ima določene prednosti z njim bomo odpravili tudi določene vrzeli, zmanjšali tudi upravno breme za podjetja. To pa tudi pomeni, da podjetja ne bodo mogla umetno prenesti dobičke v tiste dele sveta, kjer bi bile manj obdavčene. In na takšen način je seveda najbolje urejati celotno zadevo. Je pa res, da imamo tudi tu določene omejitve in to velja samo za tista podjetja, ki letno zaslužijo več kot 750 milijonov evrov. Je pa res, da smo morali tudi vključiti še ostala podjetja, ki niso v okviru CCTB-ja. Posvetovali smo se tudi s svetom, ki zdraja pri tem, da je treba tudi upoštevati mednarodni okvir na tem področju. Zato se je komisija odločila za to, da ohrani trenutni sistem funkcionalne analize in transfernih ced. Je ja, pa res, da smo se predpise želeli malo posodobiti, ažurirati tako, da bi tudi upoštevali koncept porazdelitve dobička. Potem pa sem dobila še vprašanje, v zvezi z tem, da bi morali uporabniki, potrošniki prevzeti finančno breme za plačilo davka na digitalne storitve. Seveda, to se lahko zgodi. Ampak to ni omejeno samo na ta davek na digitalne storitve, ampak to komisijo ne skrbi najbolj. Za nas je najbolj pomembno, da vsa podjetja plačajo enak davek, da imamo enake pravične pogoje. Vem, da različna podjetja prenesejo davke na ostala podjetja, na potrošnike. Vse je odvisno tudi od tega, ali lahko tudi druga podjetja zagotavljajo podobne storitve oziroma proizvode, ampak to ni bil naš glavni pomislek. Mi smo hoteli zlasti poskrbeti za to, da bodo vsa podjetja plačevale, plačevala enak davek. Sedaj pa bom dala besedo še svojemu kolegu, ki bo nekaj povedal o pomembni digitalni prisotnosti, pa tudi o digitalnih storitvah. Hvala za besedo pomembna digitalna prisotnost. Kaj je pomembna digitalna prisotnost v naših definicijah? No, najprej potrebujemo digitalni umestnik, se pravi aplikacijo, spletno stran, do katere lahko uporabniki dostopajo in ki seveda zagotavljajo digitalne storitve. Potem pa še nekaj o sami definiciji digitalnih storitev. Tukaj smo se zgledovali po definiciji iz same uredbe o DDV iz leta 2011. Lasti smo se zgledovali po sedmem členu, kjer imamo definicijo storitev, ki se zagotavljajo po elektronski poti, gre pa za storitve, ki se zagotavljajo na medmrežju, vse odvisno od tehnologiji. In poleg tega se zahteva tudi minimalno posredovanje strani človeškega elementa. V samem zakonodajnem predlogu imamo tudi prilogo, ki bolj pojasnjuje sam razpon digitalnih storitev in njihovo omejitev. Digitalizirani proizvodi, recimo kot je softver, dostop do spletnih spletišč in hram, vse to so te storitve digitalne storitve pa se ne navezujejo na proizvode, ki se prodajo na spletu v okviru digitalnih storitev. Imamo torej določene omejitve, digitalna storitev po našem mnenju sedaj upošteva vse klasične predpise, ki jih poznajo davčni organi in tudi davčni zavezanci potem pa še nekaj besed od CCCTB in po razdelitvi dobička. Komisija verjame, da mora CCCTB vključevati tudi načelo pomembne digitalne prisotnosti in da je treba morda tudi to porazdelitev malo prilagoditi, tako da bomo upoštevali tudi pravično porazdelitev dobička za digitalno gospodarstvo. Mislim pa, da sem prepozabila odgovoriti na dve vprašanji. Vprašali ste me, ali gre za vprašanje porazdelitve davka, se pravi, da se porazdeli na različen način, oziroma ali hočete, da bi povečali sam davek. Gre za oba pristopa, če sem čisto poštena. Predlog o pomembni digitalni prisotnosti bo prispeval k drugačni po razdelitvi dobička je pa posledično tudi res, da bomo s tem povečali sam davek, kaj ti podjetja sedaj ne bodo mogla več umetno prenesti davek v bolj udobne jurisdikcije. Poleg tega ste tudi dejali, da vse ni omejeno samo na digitalno gospodarstvo. Prav imate. Uh, Še enkrat bi vas želela opozoriti na naš predlog od CCCTB. Ta zakonodajni akt to tudi zelo dobro ureja, zlasti v zvezi z prodajo nadaljavo. Če bomo CCCTB tudi prelagodili z pomembno digitalno prisotnostjo, bo tudi upošteval to pomembno vprašanje. Obdavčljivi dobiček v CCCTB se pripiše posamezni jurisdikciji. Ustvarili smo tudi formulo, ki temelji na prodaji nadaljavo, gre za to, da tam, kjer se prodaja ustvari, se tudi dobiček obdavči. Najlepša hvala. Sedaj pa bom ponovno dal besedo obema poročevalcema. Darius, izvoli. Hvala za besedo. Najprej bi se rad zahvalil vsem, ki so sodelovali v tej zelo zanimivi razpravi. Lahko povem samo naslednje k celotni debati. Namen je seveda, da se ustvarijo pošteni pogoji za vsa podjetja. To je glavni namen. Potrebujemo več pravičnega obdavčenja v Evropski uniji. Tisti, ki tej pobudi nasprotujejo, morajo nam podati zelo utemeljene argumente, kajti če ničesar ne bomo spreminjali, bomo samo blagoslovili trenutni sistem, ki pa ni popoln in ni dovršen in ne zagotavlja pravične davka in obdavčenja. Poleg tega pa ustvarja tudi številne možnosti za davčne utaje, zlasti za velika podjetja, za velike akterje na trgu. No, o tem se moramo dogovoriti, potem pa lahko imamo tudi razpravo o podrobnostih. Potrebujemo pa bolj pravičen sistem davka s pravičnimi pogoji za vsa podjetja ne gre za to, da bi obdavčili vse, kar je digitalno. Kajti zdi se, da je celotno gospodarstvo že digitalne narave. Omenjate prodajo blaga na internetu, ampak direktiva tega ne pokriva. Poleg tega ste omenili tudi številne storitve glede prenosa podatkov in tudi te storitev ne bomo obdavčili s to pobudo. Mislim, da sem komisijo prej razumel na takšen način, da hoče s tem zakonodajnim aktom pokriti zagotavljene storitev, ki drugače sploh ne bi bile obdavčene. Glede porazdelitve davka v primerjavi z povečanjem davka, no komisija je tudi odgovorila na to vprašanje. Jaz podobno razmišljam, kakor komisija. Gre za pravično porazdelitev davčnih obveznosti. Ne na zadnje gre pa tudi za povečanje davka, kajti določene dejavnosti bodo s tem zakonodajnim aktom prvič obdavčene, druge pa bodo bolj pravično obdavčene, zaradi tega, ker pač ne bo več mogoče umetno prenašati davka v bolj odobne jurisdikcije. Glede tega, kakšno breme pa bodo morali prevzeti uporabniki, potrošniki, no se to ni omejeno samo na digitalno prisotnost oziroma digitalno gospodarstvo. Mislim, da je rešitev konkurenčnost. Če bomo imeli enake davke za vsa podjetja, potem bodo za voljo konkurenčnosti podjetja želela ohraniti večji tržni delež in s tem seveda to breme tudi ne bo tako hudo preneseno na potrošnike. Imamo pa seveda negativne in pozitivne posledice, to bo treba tudi upoštevati, ampak ravnotežje med pozitivnimi in negativnimi posledicami mora biti seveda pozitivno. Hvala, sedaj pa še pol, čisto na koncu. Strinjam se z Darjusom, gre za učinkovito in pravično obdavčitev. To moramo upoštevati. Prisluhnil sem celotni razpravi in zdi se mi, da se vsi strinjamo s tem, da se sedaj soočamo z zelo pomembnim izzivom. Pred volitvami naslednje leto moramo najti tudi neke uh, dobre rešitve, tako da velika podjetja, kot sta recimo Google in Facebook, ne bosta skoraj neobdavčena v prihodnosti v Evropski uniji. Seveda dobil sem tudi številna vprašanja glede izvajanja obeh zakonodajnih aktov. No, to so seveda zelo pomembna vprašanja, kajti zdi se, da se soočamo z novimi izzivi. Evropski parlament pa mora seveda posredovati zelo jasno sporočilo glede tega, kako bomo v Evropski uniji postopali na področju digitalnega gospodarstva, obdavčenja digitalnega gospodarstva. Ne nazadnje pa moramo najti tudi prepličljive rešitve za to, da bo takšno obdavčevanje dejansko ustrezno izvajano vprašanje pravičnosti in učinkovitosti je tudi zelo pomembno. Hvala, Pol. S tem smo zaključili tudi to razpravo. Rad bi se zahvalil obema poročevalcema, vsem poročevalcem v senci, tudi komisiji. Imeli bomo javno predstavitev mnenja 10. septembra, potem bomo 9. oktober mislili in pročili vse predloge sprememb. 19. novembra bomo o tem razpravljali tudi v odboru e-kongresa postopek posvetovanja z Evropskim svetom. S tem smo tudi zaključili sedmo in osmo točko in takoj se lahko lotimo devete točke Evropski ponudniki storitev množičnega financiranja za podjetja. Imamo dva dosjeja, Ashley Fox iz Ekreja in Carolyn Nachtengal za Aldesta poročevalca. Imamo ogromno poročevalcev v senci, zato predlagam, da vsak poročevalec dobi na voljo 8 minut. Ashley Fox. You, Hvala za besedo. Predlog uredbe o množičnem financiranju je zelo pomemben. Po sami finančni krizi se je naš odbor odločil za to, da predlagamo številne nove zakonodajne akte. Hočemo imeti več zakonodaje za tiste, ki hočejo seveda gospodarstvu posoditi denar. Mislim pa, da bi morali storiti še več, zlasti nekaj na področju alternativnega financiranja, zlasti na področju ustanovitve Unije kapitalnih trgov in ta predlog tudi sledi tem ciljem, zato ga lahko tudi podprem. Imamo različne režime na enotnem trgu, ki seveda onemogočajo čezmejno sodelovanje. S tem vseevropskim režimom pa bi lahko seveda povečali uh, storitve množičnega financiranja, brez tega, da bi posegali v to prodelujoče predpise na nacionalnih trgih. Je pa res, da je treba sam zakonodajni akt malo spremeniti, tako da bomo iz njega tudi največ iztršili. V svojem osnutku poročila sem se osredotočil na pet zadev, s katerimi lahko seveda izboljšamo sam predlog komisije. Praksa ponudbe množičnega financiranja, nadzor strani nacionalnih pristojnih organov, razlikovanje med preprostim in kompleksnim pristopom množičnega financiranja, vključevanje ponudb kovancev in potem še vlogo platform. Glede Praga, moram povedati, da sem prak povečal za 8 milijonov, tako da bi seveda tudi upoštevali samo direktivo Prospektus. Želim si imeti večji prak v obeh direktivah, ampak vseeno mislim, da je 8 milijonov dobro in s tem bomo tudi dosledni, s tem bomo povečali tudi privlačnost celotnega predloga, kajti določeni nacionalni režimi že predvidevajo više zgornje pragove. Glede nadzora pa ne verjamem, da bi morala tukaj ISMA imeti pristojnost za to, da podeli dovoljenje za vse platforme. Mislim, da morajo nacionalni pristojni organi imeti tukaj bolj okrepljeno vlogo. ISMA pa mora poskrbeti za dosledno izvajanje celotne uredbe. Komisija je pripravila enostaven, prost pristop. Sam pa bi rad razlikoval med tistimi platformami, ki razlikujejo in določajo same cene. Pri tem pa je treba seveda upoštevati tudi različne zahteve glede razkritja. Na takšen način boste sam zakonodajni akt tudi bolj sorazmeren. Najbolj pomembna sprememba z moje strani pa je, da bi imeli nov pristop za tako imenovan ICO. Evropska komisija se mora do tega še opredeliti, seveda, lahko tudi. Priznam, da so nacionalni predstojni organi skupaj z ESMO že marsikaj storili na tem področju, ampak vseeno mislim, da je ta dosje dobro izhodišče za to, da najdemo tudi začasno rešitev na tem področju. Jaz bi želel zajeti tiste ICO-je, ki delujejo kot posredniki med ICO-jem in lagateljem. Je pa res, da bi s tem izključil tudi zasebne lokacije in se bi omejil tudi na sam segment trga ICO-ja. Mislim pa, da potrebujemo tudi boljše standarde za zaščito same industrije in to bi bil tudi dober izhodični položaj za zagonska podjetja. Poleg tega pa imam še določbo za tretje države, ta režim je seveda zelo dober za to, da bi izvažali najboljše prakse. Če bi celotni režim razširili zunaj Evropske unije, bi poskrbeli tudi za to, da bodo naši vlagatelji imeli enako varstvo tudi v tretjih državah. S tem bomo dosegli seveda nove zahteve, tretje države pa bodo morale prijeti tudi posebno dovoljenje za poslovanje na enotnem trgu Evropske unije. Vem, da je časovnica zelo ambiciozna. Na začetku novembra bi morali seveda zaključiti celotno razpravo, bom pa seveda z veseljem sodeloval z, z poročevalko in z ostalimi poročevalci v senci. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dal besedo še Karolin Naktengal za Alde. Hvala, predsednik. Hvala za besedo. Mislim, da je ta dosje zelo pomemben, kajti polovica državljanov Evropske unije je zaposlenih v MSP-jih, ki so hrbtenica našega gospodarstva. Pogosto pa seveda govorimo o majhnih lokalnih podjetjih, ki so seveda najpomembnejši vir inovacij. Vsak dan na tisoče podjetnikov išče nove inovativne rešitve za dejanske probleme, s katerimi se soočajo naši državljani v vsakdanjem življenju. Zato moramo podpreti ta podjetja, ki sedaj lahko delujejo čezmejno, ker pač lahko seveda poslujejo preko interneta. Je pa res, da moramo imeti tudi ustrezne rešitve, ustrezne predpise. Danes lahko tudi sama podprem sam predlog o množičnem financiranju, ki seveda omogoča podjetjem, da dobijo kredit za svoje poslovanje in za svoje naložbe. Moram pa tudi podariti, da množično financiranje ne sme biti omejeno na posamezne države članice. Treba je seveda upoštevati tudi različne predpise, ki veljajo v državah članicah. Recimo, če imamo neko podjetje s dobrimi rešitvami in če hočejo ljudje vlagati v to podjetje, jim moramo to tudi omogočiti zagonskim podjetjem moramo omogočiti dostop do financiranja, do množičnega financiranja, kajti na takšen način bodo uspešnejša. To bo dobro za podjetja, za naše državljane in za celotno Evropsko unijo. Rada bi se zahvalila tudi kolegu Foksu za njegovo poročilo, lahko ga podprem. Mislim, da je treba povečati sam prak na 8 milijonov evrov. Vse je pa treba tudi povezati z ostalimi javnimi akti v Evropski uniji. Vem, da so platforme zelo kompleksne, nekatere bolj kompleksne od drugih, zato je treba v zvezi z njimi obrati bolj sorazmeren pristop. V svojem poročilu tudi govorim o tem. Lahko si ga preberete, Moram pa tudi povedati, da dobro sodelujem s Ashlem in mislim, da bomo čim prej lahko tudi zaključili celotno razpravo. Uh, uh, Prva je Anne Sander. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se zahvalila kolegom, predvsem bojim poročevalcem za ta predlog. Tudi sama sem vesela, eh, ko lahko delimo na tem predlogu za množično financiranje. To je inovativen mehanizem, digitalen, hiter in zelo dostopen mehanizem. To lahko pomaga podjetjem, sploh MSP-jem. MSP igrajo ključno vlogo na našem ozemlju. Torej predstavlja 99 odstotkov vseh podjetij v Evropi in prav za MSP-je moramo poiskati najbolj inovativne mehanizme tipe mehanizmov za to, da so mogoče na to ponovala urodja. Če želimo, da bomo uspešni, potem mislim, da moramo predvsem upoštevati nekatera osnovna načela. Če želimo, da bo množično financiranje čezmejno, potem moramo spostaviti enostaven, jasen in učinkovit okvir za to. Mislim, da si moramo biti mi sami na jasnem, glede tega, kaj želimo in kako tudi zagotoviti ustrezno zaščito za vlagatelje. Eh, poročevalec Ashley Fox je predlagal več možnosti v svojem poročilu. Nekatere opcije se mi zdijo zelo zanimive, kot naprimer, da bi, za ena cela, da bi z ena na osem milijonov zvišali prak, prav tako želi tudi drugačne predpise glede regulacije in pa trženja in pa tudi možnost, da bi te platforme uh, lahko posredovali na svete. Potem še en predlog, o katerem je govoril kolega, mi ne znam pomemben. Ta vključuje ta začetni predlog glede kovanca. Tukaj pa imam precej več zadržkov. No, res je, tukaj še ni konkretnega besedila, ni še pravega zakonodajnega okvira na evropski ravni s tem v zvezi, ampak sama pa mislim, da je sedaj reže še prezgodaj, da bi tukaj kaj naredili na evropski ravni za to področje. Mislim, da ta dokument tukaj ni prava pot za to, da delamo na, eh, na tej temi. Pa še nekaj drugih točk bi rada izpostavila, kot naprimer komunikacijo ter pa trženje. Tukaj mislim, da ne potrebujemo preostrih pravil, kajti to bi zazilo vso komunikacijo glede projektov, ki jih platforme ponujajo na svojih stranih. Potem naprej še finančno sodelovanje platform v svojih projektih. Zdi se nam pomembno, da platforme lahko financirajo v teh projektih. To je bistveno. To potem tudi pomirja vlagatele, tudi institucionalne vlagatele. Pa še nekaj bi rada podarila. Treba je prilagoditi nekatere določbe tipom naložb, torej naložbe in prednaložbe so različne, zato je treba prilagoditi pravila. Potem naprej še informiranje vlagateljev. Če želimo, da bo množično financiranje uspešno v Evropi in to brez težav, brez škandalov, potem je zelo bistveno, da tisti, ki se odločajo za investicije v te projekte, eh, imajo na voljo vse potrebne informacije, tudi glede tvegan, eh, tudi morbitnih izgub, naprimer. Pa še nekaj, res se sprašujem, ali je v tem dokumentu smiselno da imamo določbe glede um, nekaterih tem, kot naprimer kovanci. No, sem pa vesela tega um, in sem prepričana, da bomo imeli zelo bogate in živahne razprave. Hvala lepa. Sedaj pa še Evatom Vadenken Delere, v drugi porčvalec za ILS. Hvala. Bom kratek. No, danes smo slišali veliko pametnih stvari v tej razpravi. Mislim, da je prav, da podpremo gospodarske družbe ter pa zagonska podjetja pri njihovem delu. Treba spodbuditi njihovo rast na različne načine. To smo že naredili pri prospektusu in mislim, da smo tam dosegli marsikaj. To lahko dosežemo tudi z množičnim financiranjem. Lahko podpremo nove, sveže ideje in lahko podprem to, kar pravi kolegica Ane Sander. Namreč ta sistem mora biti čim bolj enostaven, ampak mora pa tudi zagotoviti zaščito za vlagatele. Sedaj bi še, se še navezal na poročilo eh, Ashley Pekerolin. To je zelo zagoščeno poročilo. in pravi, da čim prej podpremo začetni predlog komisije v tej smeri. Tukaj moram reči, da bo to podprla celotna naša skupina in prav tako upam, da bo celoten parlament čim prej dorekel svoje stališče in želim veliko sreče in uspeha poročevacima. Sedaj pa um, Iva Kali za SND. Uh, najprej hvala lepa in čestitke Ashley Fox in pa Karolin za delo do sedaj. Mislim, da gremo v isto smer, vsi skupaj, ta regulacija je tukaj zelo pomembna in prav tako mora poskrbiti za to, da bodo ta podjeta eh, dobila nove mehanizme za financiranje pa dostop do finančnih sredstev, ehm, tudi naprimer v povezave z naslednjo industrijsko revolucijo. Bi pa vseeno podala nekaj pomislekov. Kot prvo, kot pravi pročevalka, eh, prave, da se naprimer um, ta prak zviša z enega na 8 milijonov evrov. To je bil tudi naš predlog, torej se strimo s tem zdvigom. Potem IKO, torej eh, javne ponudbe v kovancu, tukaj se strimo z začetnim predlogom pročevalca oziroma pročevalke, ampak moramo potem še več govoriti v naslednjih tednih. Potem pa na bolj tehnični ravni pa še nekaj pripomp. Zelo resno jemljamo vsega, tudi področje preglednosti in pa zaščite vlagateljev. Seveda, množično financiranje ima ogromen potencial, pravi, da smo ambiciozni, ne želimo si neuspeha na trgu, zaradi naprimer moralnega hazarda ali pa nesimetričnih informacij, tega si ne smemo privoščiti. Potrebujemo prave informacije za potrošnike, kako to doseči, želimo pristop, ki bo temeljil na trgu, tako da tisti, ki začnejo s projekti, morajo razkriti vse informacije glede financiranja pa še nekaj, platforme za množično financiranje ne more delovati kot eh, neregulirane platforme ali pa skrbniki. To moramo jasno spisati tudi v tej uredbi. Potem platforme za množično financiranje bi morale uh, z gospodarskimi signali tudi povedati to, da uh, so njihovi interesi enaki kot interesi vlagateljev. Naprimer, ne bi si mogli prevoščiti tega, da bi platforma uh, določen del sredstev um, dala v platformo neka, nekaj druga, pa nekaj drugam. Pa še nekaj. Nočno financiranje sme biti tvehani mehanizem za MSP. Ne želimo pretiranega nihanja cen in pa pretiranega uh, nihanja cen vrednostnih papirjev, kar bi potem lahko tudi vplivalo na naslednje um, kroge financiranja. Pa še nekaj. Tukaj naprimer um, pragovi ne smejo vplivati na um, sekundarne finančne transakcije. Pa še nekaj glede upravljanja. Glede na predlog komisije vidimo, da uh, podpiramo 22. režim. Sem se pogovarjal z zainteresiranimi stranmi in tudi oni so za ta pristop. No, ampak ESMA mora tukaj igrati ključno vlogo pri tem, da zagotovimo usklajeno okolje in tudi, s tem tudi gospodarsko učinkovitost ter pa pravilno regulirano okolje v Evropsko unijo. Torej, moramo poskati način, kako okrepiti to vlogo um, ESME. In še nekaj, uh, ekvivalenca za tretje države. Pozdravljam to ekvivalenco in razumem um, argumente za ta pretok, ampak menim pa, da v naslednjih tednih moramo ugotoviti, kako bo to dejansko delovalo v praksi. To je vse z naše strani zaenkrat in bi rada še enkrat uh, čestila proračunacima za to delo in se veselim sodelovanja z drugimi kolegi. Pri tem poročilu pa še nekaj, še drugi dosje v tem krogu, še kratek uh, komentar. Tukaj mislim, da vse ok, ampak bilo bi pa dobro, če bi dobili več poradnih informacij glede gospodarskih argumentov komisije, uh, zakaj se torej uh, predlaga to, da bi izključili mehanizme MIFID za množično financiranje. Hvala. Hvala lepa, Eva. Torej, oba poročevalca ste že govorila, torej ne želite govoriti kot poročevalce v senci, kaj ne? Ok. Sedaj pa zelen, mislim, da ni nikogar. Če se ne motim, tudi goje ni nikogar. Uh, Marko ali e FDD pa je tukaj, prosim. Hvala lepa, tudi jaz se zahvaljujem obema poročevalcema in pa poročevalcem v senci za vse prispevke in pa tudi za delo, ki ga upravljamo skupaj, kar zadeva predlog Evropske komisije, menimo, da je to zanimiv predlog, kajti na ta način eh, bomo podprli eh, inovativna podjetja, začetna podjetja, ki nimajo dostopa do tradicionalnih oblik eh, financiranja. Kar zadeva zgornje meje, menim, da te niso tako zelo pomembne, kajti kadar eh, skušaš eh, zagotoviti sredstva na nekonvencionalen način in hkrati eh, zastaviš zgornjo mejo, je to neučinkovito. Zavedati se je potrebno eh, tudi, eh, da se pogosto eh, pojavlja pranje denarja pri inovativnih oblikah financiranja in to je potrebno učinkovito preprečevati. Vendar pa pragovi, po mojem, niso pravi pristop. Kar zadeva nadzor, se bolj zauzemamo za predlog, ki bi okrepil nacionalne organe in njihovo vlogo uh, Eh, ne želimo centraliziranega organa na ravni Evropske unije, kajti menimo, da je potrebno izboljšati sodelovanje med eh, strokovno usposobljenim eh, kadrom v državah članicah. Potem pa še izbira projektov za financiranje. Nekatere regije v Italiji eh, so sprejele eh, reforme eh, množičnega financiranja, ki omogočajo udeležbo bank, ampak tisti, ki se odločijo za množično financiranje, pravzaprav ne želijo tradicionalnih kanalov. In to vključuje tudi banke. Torej, potrebno je zagotoviti vsaj eh, pet odstotno eh, udeležbo eh, bank ali pa finančnih organov in 95 odstotno udeležbo inovativnih verov. Menimo, da je to zanimiv predlog, usmerjen v prihodnost in ta parlament mora zagotovo sprejeti ustrezno odločitev s kolegi, pa menim, da zelo dobro sodelujemo. Hvala lepa. Hvala tukaj ni nobenega drugega pročvata v senci, um, torej sedaj gremo na prosto spravo. Samogel, hvala lepa. Najprej hvala poročevalcema za to poročilo. Mislim, da imamo tukaj dober predlog. Upam, da bomo tako spodbudili več takšnega zbiranja sredstev in kapitala po Evropski uniji. Se strinjam s Karolin to bi lahko bilo zelo koristno za zagonska podjetja. Nima se pa je seveda. Eh, to bo 29. čez evropski režim, torej ta predlog je pred nami. Mislim pa, da mora vse potekati čim bolj urejeno in transparentno. V obeh poročilih moramo imeti na voljo za dosti dobre spodbude za delovanje ter pa pravo raven zaščite vlagateljev pa še neke tretje države, eh, Ashley o tem govoril. Sedaj bo Združeno kraljestvo mm, odšlo iz Evropske unije. Eh, in sedaj tudi gradimo nov SMU. In čez evropski režim mora omogočati tudi tretjim državam, da eh, torej ponudniki iz teh držav lahko zberejo evropska sredstva to opcijo moramo omogočiti. In ne vem, če je to zadosti omenjeno v vaših poročilih, zato bi to lahko bolj izpostavili. Hvala lepa, Ana. Nišče več ne želi besede, se mi zdi. Torej, gremo nazaj na poročevalce. Hrvni eh, Nahtegal, boste vi tokrat začeli. Hvala, seveda. Eh, hvala lepo vsem kolegom za pripombe in se veselim pogajanj uh, eh, Nijadžir, glede tretjih držav. V to bi se morali bolj poglobiti, to je predvsej kočljiva točka. Skupaj z Ešli bi lahko uh, to še dodatno pročilo in upam, da bomo našli prav rešitev pri tem. Torej se veselim teh pogajanj in upam, da bomo čim prej zaključili oba dosjeja. Hvala. Voilà in še Ashley Fox za konec, torej kot še drugi poročvalec. Hvala lepa, gospod predsedujoči, in hvala uh, kolegici sopročevalki in pa drugim poročevalcem v senci za prispevke. Se strinjam z Karolajn eh, in pa z njeno analizo, torej moramo omogočiti MSP-jem, da zbere finančna sredstva na bolj enostaven način. Ravno zbiranje sredstva je pogosto problem za vse MSP-je, sploh v kriznem času. Uh, s tem predlogom lahko upam, da kaj izboljšamo. In, Ane, Sandra, se strinjam, potrebujemo enostaven, jasen okvir, upam, da bomo to dosegli. Vem, kakšni so vaši pomisleki glede uh, mojega predloga in pa IKO, torej javnih ponud kovancov. Upam, da bomo lahko za predlog sprememb pripravili formulacije, ki bodo uredili tudi za vas. Potem, Eva Kale, hvala lepa za vašo podporo, za to, da bi vključili javne ponudbe kovancev. Upam, da tukaj lahko sporočevalci v senci pridemo do predloga, ki bo naletel na čim širšo podporo med skupinami. Omenili ste preglednost in pa zaščito vlagateljev. Tukaj se strinjam z vami, da je vse to zelo pomembno in se veselim tudi vaših specifičnih predlogov sprememb s tem v zvezi, tako da bomo to lahko vključili v ta dokument. Potem, gospod Vali, pravite, da bi lahko šli um, preko 8 um, milijonov tega praga. No, Um, sam bi si tega želel, ampak mislim, da to ne bo naletelo na širšo podporo v parlamentu. Bomo poskusili. Potem, ne, vi ste omenili to ekvivalenco tretjih strani, tretjih držav, se upravlja govorec. Ja, to je vključeno v poročilo, ampak eh, tu ne gre samo za Brexit, tu gre za nekaj drugega to, da imajo evropski MSP čim širši dostop do financiranja. To je pomembno. Pa ne vem, če ta sredstva prihajajo iz ZDA ali pa Švice ali pa ne iz Združenega kraljestva, kakorkoli že, torej, torej iz Združenega kraljestva po uh, marcu naslednjega leta. Kakorkoli že, upam, da bomo s tem predlogom čim bolj koristili MSP-je v Evropski uniji. Kako to doseči? Tako da ponudimo čim širši nabor mehanizmov za financiranje. Predsedujoči, predem zaključim. Uh, bi povabil vse pročasov senci in um, kolege na okroglo mizo uh, glede regulacije uh, javnih ponudkovancev. Uh, odpad Innovation Group gostitom in sicer uh, 4. septembra v torek ob um, 4.30 popovdne v 5E2 e dvorani. Bo to samo predsedovati bomo sestanku in upam, da bomo lahko o področju IKO govorili še več, torej o teh javnih ponudbah kvazov. Hvala lepa, Ashley. S tem smo zaključili obravnavo tega predloga. Kot smo slišali, če želite še dodatno razpravo o tem, boste imeli možnost za to čez nekaj dni, 4. septembra, kot je povedal poročevalec, potem 11. septembra, takrat je rok za vložitev predloga sprememb, potem bomo te obravnavali 8. oktobra, na ikonu bomo glasovali 5. novembra in potem uh, bomo še videli točno, kdaj bo uh, plenarno zasedene za to. Torej, hvala lepa, da ste tako ambiciozni, upam, da bomo čimprej zaključili s tem dosjem. In sedaj imamo lahko 25-minutni odmor, preden gremo naprej na naslednjo točko. In torej bomo um, torej in glasovali in imeli še razpravo o proračunu. Hvala. So.